ali bomo dragocena življenja naših državljanov. Najlepša hvala, hvala lepa, gospod komisar. Zaključujem to razpravo, glasovali pa bomo jutri ob 12.30. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. To pa je poročilo, ki ga je pripravila gospa Rodi Kraca Cagaropolo. Gre za privlačnost za naložbe v Evropo reporter for four minutes. Besedo dajem gospe poročevalki za štiri minute. Beseda je vaša. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, odločitev eh, zadnjega vrhunskega srečanja je podala poudarek eh, rasti, ustvarjanju novih delovnih mest, krepitvi konkurenčnosti Evropske unije v svetu in tako naprej. Poleg tega pa je bila okrepljena tudi regionalna kohezija. Razvoj je možen le, če imamo tudi zadostna vlaganja in ravno o tem govorimo v tem poročilu. Gre za vprašanje, kako lahko Evropska unija privabi eh, tuje naložbe, kako lahko ukrepimo podjetniški duh v Evropski uniji, kako lahko poskrbimo za ustrezne pogoje za izvajanje ulaganj. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom iz odbora Ekon, kajti podali so številne predloge, ki so izboljšali moje poročilo. Zahvaljujem pa se tudi kolegicam in kolegom iz drugih eh, odborov, ki so podali zelo pomembne prispevke. Evropska unija je sicer v obdobju pozitivnega razvoja, vendar pa se srečuje tudi z velikimi tveganji zaradi finančne krize. Ta finančna kriza seveda otežuje vlaganja, In zaradi tega moramo poskrbeti za mobilizacijo in pa za boljšo predstavitev našega stališča. Dejavni moramo biti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, pa tudi na evropski ravni. Poskrbeti moramo za finančno stabilizacijo, za eh, stabilnost eh, valute, poleg tega pa moramo poskrbeti za zaupanje mednarodnih trgov v Evropsko unijo. Poskrbeti moramo predvsem za to, da eh, bodo trgi dobro delovali, to je namreč ključnega pomena za vlaganje. Poleg tega pa se moramo osredotočiti predvsem na potencial Evropske unije. Gre za domače in tuje naložbe, za razvoj eh, človeških eh, verov, to je namreč največje bogatstvo, ki ga imamo. Poskušati moramo tudi poskrbeti za to, da bo prišlo do vlaganja v evropski trg in sicer tako, da moderniziramo recimo področje javnih naročil. Naš eh, še trge moramo naprej razvijati, pokazati moramo prožnost v vseh regijah in izkoristiti potencial Evropske unije. V mednarodnem pogledu pa moramo nadaljevati z pogajanji in sicer na eh, osnovi dvostranskih in pa večstranskih sporazumov. Na ta način bomo poskrbeli za nove trgovinske možnosti. V mednarodnem pogledu pa moramo prispevati tudi k temu, da bo prišlo do okrepitve trgovine, izboljšati pa moramo tudi gospodarski položaj. Evropske unije. Obstajajo še določena neravnovesja znotraj Evropske unije, predvsem kar zadeva recimo obdavčevanje. In ta neravnovesja je potrebno izkoreniniti. Ulaganja se morajo osredotočati oziroma ulaganja morajo biti vključena vse politike Evropske unije. To zahteva tudi agenda 2020. Gospod komisar, potrebujemo ukrepe in norme. ki so jih že pripravili različni organi. Na ta način eh, bomo lahko zapolnili vrzeli in eh, povsem ciljno razvijali naložbe v evropski trg. Nadzirati moramo trg vrednostnih papirjev, kajti to je tudi ključnega pomena za ulaganja v Evropsko unijo. Boriti se moramo tudi eh, za odpravo neenakosti med severom in jugom. Tukaj govorim seveda o finančnih neravnovesjih, ampak tudi o drugih neravnovesjih. Zaradi tega potrebujemo tudi centr za nadzorovanje, potrebno je spremljati nadzor, potrebno je predlagati ustrezne politike za vzpodbujanje investicij, za eh, pobude. To pa velja tako za Evropsko unijo, kakor tudi za vzpodbujanje naložb. Uh, Zdaj bomo začeli s postopkom pritegnite pozornost uh, predsedujočega. Več kot pet se vas je javilo k besedi. Uh, zato bomo najprej dali besedo tistim, ki niso sodelovali v prejšnji razpravi. Prvi pa bo gospod Sikerski. Panjstvo, Evropa pozostaje dalej važnim mestom. E, gospod predsednik, e, Evropa je še vedno zelo pomemben kraj za neposredne tuje investicije in Eh, države v razvoju so zelo pomembne. Eh, borijo se za investitorje in kako dokazati, da eh, je Evropa še vedno kraj, kjer se splača investirati. Gospodarska aktivnost v Evropi je zelo urejena v primerjavi z drugimi kraji po svetom. Politična situacija v Evropi pa garantira stabilnost. in poleg tega imamo tukaj tudi zelo do, do, dobro kakovost kapitala in lasništva. Kje pa je potem problem? Gre za to, da potrebujemo seveda posle, ki so tudi socialno odgovorni, ki upoštevajo uh, okolje in, torej, kot rečeno, socialne investicije. In to je seveda zelo drago. In mi moramo tudi spremeniti in modernizirati naš eh, finančni sistem. To je povezano seveda tudi z davčno politiko. Eh, hvala lepa, sedaj pa gospa Dančila. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, želim čestitati poročevalki za njen pristop. V zadnjem času smo bili priče protestom delavcev v raznih delih Evropske unije proti selitvam podjetij izven Evrope. To počnejo številna podjetja in to vodi v povečanje brezposelnosti na tistih območjih. Da bi se temu izognili v prihodnosti, Evropa potrebuje strategijo za uh, pritegnitev novih tujih naložb, uh, tudi lokalnih naložb nadaljevati mora z vseevropskim gibanjem delavcev in študentov, eh, spodbujati moramo eh, javno-zasebna partnerstva, eh, spodbujati mobilnost in možnosti. Podpirati moramo tudi majhna in srednja velika podjetja, ki potrebujejo boljši dostop do trajnih investicij. Hvala. Zdaj pa gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Uh... Hvala, gospod predsedujúci. Gospod komisár, povsem se strinjam z izjavo, ki je zapisana v eh, poročilu, namreč da je ena od prednosti Evropske unije predvsem visoko kvalificirana eh, delovna sila, izobraženo prebivalstvo, dobra infrastruktura. Uh, Hmm. Hmm, dobro razvita tehnološka infrastruktura in ena od pomembnih potez Evropske unije je tudi energetika. E, tukaj nismo še samo zadostni in zato si moramo ogledati možnosti za razvoj novih poti e, tudi izven Evropske unije evropski proizvajalci eh, zapuščajo eh, evropsko območje, bližje sta jim Kitajska, Rusija in druge države in eh, zato jim gre slabše kot drugim. Hvala, zdaj pa gospa Basisku. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim čestitati svoji kolegici, gospe Kraca, za odlično delo pri tem poročilu. Globalno gospodarstvo eh, gre sicer v dobro smer, ampak eh, še vedno imamo številne ovire, ki preprečujejo stabilizacijo eh, notranjega trga. Evropska unija se mora bolj intenzivno ukvarjati s šibkimi točkami in uporabiti svoje prednosti za to, da bo povečala svojo privlačnost za naložbe. Zato potrebujemo eh, hitre in učinkovite reforme tako na nacionalni kot evropski ravni. Ti ukrepi se morajo sredotočiti na notranji trg, eh, kar vse za vlagatelje eh, pomeni prednost. V Romuniji imamo rudarski projekt, ki bi lahko nekaj prispeval k nacionalnemu gospodarstvu in ustvarjanju delovnih mest vendar pa še nimamo odločitve za uh, ali proti ta projekt in zato uh, investitorji izgubljajo interes. Gospa Kleva je naslednja. Kot poročevalka v senci za SND bi se rada zahvalila gospe Kraca za eh, opravljeno delo in za poročilo, ki ga je pripravila. Povečanje naložb v Evropski uniji v času, ko se skušamo izkopati iz brezna krize je izjemnega pomena. Potrebujemo skup, skupne smernice, potrebujemo konkretizacijo idej, začenši s čimprejšnjimi investicijami v zaposlovanje mladih v pozelenitev naših gospodarstev in doseganje razvojnih ciljev evropskih regij in občin. v amandmajih ki sem jih vložila na poročilo se zavzemam za tisto plat strategije ki se osredotoča na ustvarjanje novih investicij eh, predvsem eh, s pomočjo kohezijske politike na lokalni in regionalni ravni ker sem prepričana da je le ta lahko generira rast in predstavlja enega glavnih virov financiranja realne ekonomije v evropski uniji. poleg tega potrebuje evropska unija no-, novo in boljšo industrijsko politiko ki bo privabila zasebne vlagatelje iz celega sveta ne samo znotraj evropske unije gospod predsedujoči, spoštovani člani in članice parlamenta. Priznati moram, da mi je ta tema zelo blizu, kajti v svojem prejšnjem življenju, ko smo v naši državi pridobili samostojnost, je to bil glavni element naše gospodarske politike, namreč eh, pridobivanje tujih naložb in tukaj smo bili dokaj uspešni. Komisija pozdravlja poročilo uh, o Eh, priložnostih in pa privlačnosti Evropske unije za naložbe. Gospe Kraca se zahvaljujem. In v tej eh, gospodarski situaciji moramo ustvariti najboljše okolje za podjetja, da bodo lahko konkurenčna. Eh, seveda se je konkurenca okrepila z državami v razvoju in v sponu. To pa je prineslo tudi nove priložnosti. Eh, v eh, mednarodnih verigah. In mednarodne naložbe so tukaj eh, pomemben del, pomemben element. Evropska unija pritegne 225 milijard neposrednih tujih naložb na leto. Te neposredne tuje naložbe pa so se zmanjšale od 35 odstotkov leta 2001 do 23 odstotkov leta 2010. No, in eh, to breme oziroma ta prerasporeditev je bila zelo eh, neenaka po državah članicah. Mm, mi bi morali izboljšati okvirne pogoje za to, da uh, bi izboljšali svoj mednarodni položaj. Lahko se tudi nekaj naučimo iz najboljših eh, praks, ki jih imamo na tem področju. Pravzaprav že vemo, kaj priteguje eh, mednarodne naložbe. Evropska unija je še vedno privlačna za neposredne tuje naložbe in sicer so glavni razlog za to uh, kvalificirana uh, delovna sila, potem uh, Eh, nizki davki za vzpostavitev podjetja, eh, potem agencije, visoko kvalificirane in kakovostne agencije za spodbujanje naložb in tako naprej. In še drugi pomembni dejavniki so visoka stopna produktivnosti, eh, potem raziskave in razvoj, informacijska tehnologija in tako naprej. Te teme so vse vključene v poročilo Evropskega parlamenta in komisija zdaj pripravlja sporočilo o industrijskih politikah. Gre za to, da bi naša strategija Evropa 2020 ostala uh, uh, veljavna, mogoča, moramo um, doseči določen napredek in še naprej si bomo prizadevali za to, da se vzpostavijo ustrezni pogoji za ponovni zagon evropske industrije. Eh, predvsem razmišljamo o dostopu do financ, potem izboljšanem notranjem trgu, o izzivih eh, zaradi globalizacije za industrijo in pa za majhna in srednja velika podjetja. Mm, komisija tukaj zauzema isto stališče oziroma pristop kot poročilo Evropskega parlamenta. Eh, tudi sami smo opredelili ista področja, kjer je potrebno ukrepanje. Konkretni predlogi Eh, iz poročila, naprimer eh, to, da se vzpostavi observatorij za eh, neposredne tuje naložbe in pa da se izboljša mednarodno sodelovanje. Naj povem, da so to področja, kjer že poteka delo. Lani je komisija začela izvajati regulativni dialog z glavnimi trgovinskimi partnerji. Imamo tudi projekt izmenjave najboljših praks z državami članicami, ko gre za spodbujanje Eh, neposrednih tujih naložb. Ne morem tukaj uh, podajati vseh podrobnosti, uh, vsega, kar se že dogaja na tem področju in vseh uh, podrobnosti poročila, ampak pozdravljam uh, konstruktivno delo in pa pripravljeno za dialog. Začeli smo z razpravo o enotnem evropskem uh, železniškem omrežju. Končujemo z razpravo o mednarodnih tujih eh, naložbah. O tem bomo še razpravljali tudi o drugih eh, predlogih, ampak ena najpomembnejših stvari je, da znamo pritegniti neposredne tuje naložbe. In zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Hvala, gospod komisar. S tem je ta razprava zaključena. Glasovali pa bomo jutri ob 12.30. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je poročilo gospoda Ransdorfa in sicer gre za poročilo o trgovinskih vidikih vzhodnega partnerstva.